prekinjam. Naslednja točka na dnevnem redu je izva, izjava komisije o sodbi Evropskega sodišča o hrambi podatkov z dne 8. aprila. Najprej dajem besedo komisarki Malmstromovi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lep pozdrav, dober večer, gospe in gospodje. Hvala za to priložnost, da razpravljamo o sodbi Evropskega sodišča izpred nekaj dni. Komisija je pozdravila jasnost, ki jo je podalo sodišče glede veljavnosti direktive o hrambi podatkov. Sodba potrjuje nekatere sklepe ocene komisije iz leta 2011 o izvajanju direktive o ohrambi podatkov. O tem smo razpravljali pred dvema letoma z odborom Libe. Sodišče se je odločilo, da direktiva o ohrambi podatkov ni skladna z načelom sorazmernosti in da bi morala vsebovati več varovalk. Druge težave, na katere opozarja sodišče, je dostop in uporaba strani nacionalnih organov, opredelitev uh, hudih kaznjivih dejanj, varnost podatkov, lokacija, zhranjenih podatkov in potreba po diferencijaciji med posamezniki glede na dejavnosti in glede na potrebo po kaznivem, pre, kazenskem pregonu ter eh, varovanju poslovne skrivnosti. Tudi v oceni smo opozarjali nekatere od teh težav. Istočasno sodišče meni, da hramba podatkov kot taka ne, ni v nasprotju s temeljnimi pravicami, vendar pa sodišče izpostavlja potrebo po spoštovanju načela sorazmernosti in po vzpostavitvi strogih pogojev, ki bodo to zagotavljali. Nekatere omejitve temeljnih pravic bi lahko bile upravičene v imenu upravičenega oziroma verodostojnega splošnega pomena, ko gre za boj proti terorizmu in resnim kaznjivim dejanjem. Uh, Eh, pomembno vprašanje je, ali potrebujemo na tem področju nov zakonodajni predlog in s tem vprašanjem se bo odločalo, se bo ukvarjala nova komisija. Sodba izpostavlja tudi potrebo po reformi hrambe podatkov in osnutka direktive, ki se uporablja za organe pregona. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo gospodu Webru. Spoštovani predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice, najprej kar zadeva samo sodbo. Sodba Evropskega sodišča jasno kaže, da je Evropa nekoliko odrasla. Politika odloča, tako je tudi prav, parlament in ministerski svet odločata, Evropsko sodišče pa nas nadzoruje in prav je tako. Tudi mi kot zakonodajalci moramo biti podvrženi nadzoru Evropskega sodišča, ki zagotavlja, da so temeljne pravice naših državljanov zaščitene in eh, zagotavlja, da zakonodajalec ni nad temeljnimi pravicami. Skratka, tak signal je zelo pozitiven in kot poslanec želim to izpostaviti, ter eh, podariti, da mora tudi nacionalna sodišča, sploh nemško ustavno sodišče v Karlsruhe, to prepoznati kot pozitiven signal, da pravna država v Evropi deluje. Ta sodba vsem nam eh, eh, kaže, kakšen je pomen listine temeljih pravic, ki je del izbonske pogodbe in lahko smo zelo ponosni na to magno karto pravic, ki Eh, zagotavlja pravico do zasebnosti, tam je zabeležena tudi pravica do varstva osebnih podatkov in številne druge pravice. Skratka, na ta katalog naših vrednot smo lahko zelo ponosni. Vseeno pa, kolegi in kolegice, še naprej obstaja velik problem in ta problem je, da tudi Evropa je še naprej pod pritiskom terorizma in da grožne terorizma je zelo aktualna in nažalost eh, pereča. Še vedno je veliko žrtev, tudi v Evropi smo imeli v preteklosti veliko žrtev, eh, s tem so povezane usode družin, ki so bile uničene in država ima tudi nalogo, da svoje državljane zaščiti pred terorizmom. Zato je v imenu skupine ELS lahko povem, da grožna terorizma še naprej obstaja. Eh, še naprej smo ogroženi in tako kot v preteklosti teroristi uporabljajo vse tehnične zmožnosti. Vemo, da je bila bomba v Madridu sprožena preko mobilnega telefona in tu mora imeti država svoje obramne linije. Izjave Zvezdnega kriminalističnega urada so jasne v moji državi, tudi v boju proti uh, terorizmu potrebujemo podatke o komunikacijah, ki so zelo dragoceni in zato smo prepričani, da je potrebno izvesti revizijo. Evropsko sodišče, kot je povedala komisarka, izredno dovoljuje hrambo podatkov, ampak ob ustreznih okvirnih pogojih. In zato prosimo tudi komisijo, da v prihodnjih dneh predstavi oziroma predloži nov predlog, ki bo upošteval opozorila Evropskega sodišča. Podatki o komunikaciji, kako dolgo se lahko hranijo, maksimalno obdobje hrambe lahko skrajšamo. Potrebujemo tudi skupno opredelitev tega, v kakšnih pogojih je mogoče uporabljati te podatke. Skratka, omejiti se moramo na huda kazniva dejanja in eh, Potrebujemo tudi jamstva, za kakšne namene se bodo ti podatki uporabljali. Eh, zato vas prosim, komisarka, do oktobra ostajate na položaju. Ravno tako eh, ne boste izvajali komisarji predvoljene kampanje, ampak boste še naprej v Bruslu, tako da prosim, da nadaljujete z delom in predložite nov predlog. In pa še zadnji argument, zakaj je potreben nov predlog ne gre za to, da ne bi imeli nobenih pravil, kajti nacionalna zakonodaja ostaja v veljavi in kdor želi eh, zavarovati podatke evropskih državljanih preko evropske zakonodaje, se mora zavzeti za to, da Evropa predvidi ustrezen pravni okvir za hrambo podatkov, kajti sicer se bo dogajalo, da bomo imeli ne, veliko nacionalno raznolikost, da bo vsaka država sprejemala svoje standarde in zahteve in to vsekakor ni v interesu vseevropskega varovanja temeljnih pravic. Tako da Evropska ljudska stranka spoštuje temeljne pravice, spoštujemo sodbo Evropskega sodišča, po drugi strani pa smo mnenja, da to direktivo potrebujemo in da je to pomemben element v boju proti terorizmu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Weber ste pripravljeni sprejeti modi karton gospoda Murphyja? Izvolite. Hvala predsedujoči in hvala, da ste sprejeli modi karton. Rekli ste, da je ta direktiva uredno uh, učinkovito orodje in sprašujem se, ali je terorizem uh, in boj proti terorizmu tudi učinkovito orodje za vse tiste, ki želijo spodkopati temeljne pravice in zasebnosti in ki uporabljajo vojno proti terorizmu kot predvezo za to, da lahko to počnejo. Dragi kolega, nišče ne zlorablja terorizma kot argument za to, da bi uveljavil svojo voljo, ampak ravno tako malomarno je, če kolegi kot nekateri vaši kolegi ignorirajo terorizem in niso pripravljeni govoriti o tem, kako odkriti teroriste in kako jih pripeljati pred sodišča. Za nas je oboje pomembno. Zaščita temeljnih pravic in boj proti terorizmu. Hvala. Zdaj pa dobi besedo gospa Infeld. Se opravičujem, pravi predsedujoči gospod Moraes, še prej za dve minuti in pol. No, nič me ne moti, če me zamenjate z gospod Infeld. Morda je res nekaj podobnosti. No, v imenu socialistov in demokratov, če mi dovolite še nekaj dodatnih sekund. Direktiva o hrambi podatkov je bila sprejeta v zelo težavnem obdobju in v imenu naše skupine lahko pozdravim to daljnosežno sodbo. Seveda je bila direktiva sprejeta v času eh, številnih terorističnih napadov, ampak to ni edini razlog, zakaj je ta sodba pomembna. Eh, marsikaka težava, ki je takrat obstajala, je bila doslej že popravljena in tega se moramo zavedati. Sodba sodišča potrjuje, da dosedanja direktiva ni uspela doseči pravega ravnovesja med varnostnimi ukrepi, ki zagotavljajo delovanje, ustrezno delovanje organov pregona in. Eh, po drugi strani med varovanjem zasebnosti v digitalni dobi in vedno mora hramba podatkov biti sorazmerna s tveganjem. Sodba pravi, da je hramba podatkov dovoljena, da eh, lahko te podatke uporabljamo za boj proti terorizmu, ne moremo pa zbirati in hraniti podatkov kot v obdobju pred Snowdenom in to je zelo pomembno. Eh, pravila o hrambi podatkov niso prestala preizkusa temeljnih pravic in to je dokaz o visoki ravni varstva podatkov in temeljnih pravic, ki obstaja v naši družbi in zato je ta sodba tako pomembna. V obdobju po Snowdenu ne dovoljujemo več masovnega nadzorovanja, kar velja za kršitev temeljnih pravic in listine o temeljnih pravicah. Vsaki posegi v Vsak poseg v temeljne pravice mora imeti ustrezno utemeljitev in to velja tudi za opredelitev hudih kaznjivih dejanj, za dostop do podatkov in um, za revizijo podatkov, kjer morajo biti vključeni tudi pravosodni organi. Zdaj je vprašanje, kaj bo sledilo. Za nas v Evropskem parlamentu je zdaj to priložnost, da kar zadeva svet, izpostavimo, kako pomembno je, da se dogovorimo glede svežnja o varstvu podatkov. E, to je še toliko bolj relevantno v luči te sodbe. Parlament je že podal svoje stališče in naslednji korak v tej razpravi je dokončanje te zakonodaje. Po eh, snovnovih razkritjih, po preiskavi odbora Libe, po dognanjih o masovnem nadzoru eh, Eh, je prav, da se vsi zavedamo, kako pomembna je ta zakonodaja in da hitro nadaljujemo s pogajanji, zato da bomo upravičili pričakovanja, ki jih do nas postavlja ta sodba sodišča. Najlepša hvala, zdaj pa res gospa Infeld. Najlepša hvala predsedujočim. Najprej. Naj vas opozorim na to, da eh, kot tako pogosto tudi danes sveta ni med nami in to je sramota, glede na to, da je bil svet tisti, ki je leta 2005 zelo pritiskal na Evropski parlament naj na hitro sprejme zakonodajo v zelo kratkem času in zdaj vidimo, kakšni so rezultati. Zakonodaja je bila enostavno slaba in res nočem kot ena od tistih, ki sem glasovala proti reči, saj sem vam rekla, torej ne bom rekla, saj sem vam rekla, ampak morda bi se lahko kaj. Uh, Eh, naučili iz te izkušnje. Ni potrebno, da morajo sodišča razveljavljati tisto, kar smo mi sprijeli, ampak bi morali imeti eh, pravno zdržne politike. To je naša odgovornost, tudi odgovornost nas kot politiko. Ne gre samo za učinkovite politike, ampak morajo te tudi prestati pravni preizkus. Gospod Weber, vaš poziv k eh, novi direktivi o hrambi podatkov je morda nekoliko preuranjen, kajti kar zadeva nacionalno zakonodajo, naj izpostavim, da čakamo že leta na pravo oceno in države članice doslej niso uspele predložiti nikakršnih dokazov, niti enega samega dokaza, da smo zaradi te zakonodaje varnejši. In eh, ravno zato je ta direktiva pred sodiščem izpostavljena kot nesorazmerna. Kar pa zadeva posledice te sodbe, zanima me, kakšna je ocena komisije in zanima me, ali je ocena komisije soglasna. Namreč glede tega, kakšen bo učinek na nacionalno zakonodajo, ta ni samodejno razveljavljena, čeprav je pravzaprav nenavadno, da če sodišče reče, da so temeljna načela direktive nesorazmerna, kako lahko potem nacionalna zakonodaja, s katero se ta direktiva prenaša, velja za vendarle sorazmerno. Kaj bo torej storila komisija? Bo uvedla nekakšen postopek za ugotavljanje kršitev, če države ne bodo preklicale nacionalne zakonodaje? Kot naprimer nizozemska. Na nizozemskem niti nimamo ustavnega sodišča, ki bi preverjalo ustavnost nacionalne zakonodaje ali si lahko predstavljamo, da bi nacionalni zakonodajni akti enostavno ostali v veljavi in da če se bodo podatki zbrani skladno s to nacionalno zakonodajo uporabljali za potrebe Europola, naprimer, kaj to pomeni? Ali bi s tem Europol kršil zakonodajo? Kaj, če bi telekomunikacijska podjetka enostavno eh, zavračala nadaljne zbiranje in hrabo podatkov skladno z nacionalno zakonodajo? Poleg tega me tudi zanima, kakšne so po mnenju komisije posledice za druge programe masovne hrambe podatkov kot PNR, Eurodac. Eh, registerske tablice in podobno. Komisija trenutno financira vzpostavitev nacionalnih sistemov za hrambo podatkov o letalskih potnikih v 14 državah članicah. Ali komisija se lahko strinja, da je tako financiranje verjetno nezakonito? In pa za konec, če komisiji in gospodu Vebro, ja, seveda želimo zagotoviti, da bodo na naši državljani varni, ampak to moramo storiti z učinkovito zakonodajo. Nobenega dokaza nimamo, da je direktiva o hrambi podatkov učinkovita. Zato sprašujem, ali komisija razmišlja o povsem novem pristopu, eh, manj usiljivem pristopu, s katerim bomo zavarovali svoje državljane. Najlepša hvala. Ali sprejmete modr karton gospoda Webra, gospa Infeld? Ja, Draga kolegica, Ja, eh, vem, zakaj sem takrat glasoval za, to lahko zagovarjam v nasprotju s socialnimi demokrati. Eh, res pa je, da potrebujemo novo ravnovesje, ampak imam konkretno vprašanje za vas, če ne bomo imeli novega predloga komisije in niste povedali, ali ga želite ali ne. Potem bomo imeli neko, eh, nek mozaik nacionalnih pravil in to bo v končni fazi pomenilo slabše varstvo podatkov. In zato sprašujem liberalce, ali potrebujete, oziroma ali želite nov predlog skladen sodbo sodišča ali ne. Želel bi konkreten odgovor na to vprašanje. Uh, Gospod Weber, mislim, da je problem ravno obraten. Mislim, da je nesprejemljivo, da države članice ne bi preklicale nacionalne zakonodaje, če ta ni skladna s temeljnimi pravicami. In to, kar vi predlagate, je neko branje politik. Ja, želimo zavarovati svoje državljane in ravno zato, in tu ponavljam tisto, kar sem povedala, potrebujemo zakone, s katerimi bomo dejansko zavarovali svoje državljane. In rada bi videla vsaj en dokaz, vi, ki. Eh, zagovarjate masovno hrambo podatkov, eh, da ta hramba dejansko deluje. In vprašala sem komisijo, ali bo komisija zavzela nov pristop, ali bomo imeli pametno zakonodajo, ki bo varovala ljudi, pa tudi spoštovala temeljne pravice. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Sargentini. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, v zadnjih desetih letih smo, pri, smo bili priča velikemu porastu zbiranju masovnih podatkov in pravzaprav politiki spoh nimajo pregleda na tem, kako zaščititi pravice posameznika ob tem. Sedaj je postalo jasno, da zakonodaja o hrambi podatkov nikoli ne bi smela biti sprejeta v sedanji obliki vse skupaj moramo na novo pregledati in to hitro. Mislim, da je tudi dogovor razviranja podatkov o, potnik, o letalskih potnikih eh, nezakonit, vsaj v sedanji obliki. Komisija in države članice, tudi moja, morajo poskrbeti za vzpostavitev nacionalnih eh, sistemov PNR, ki so bili takšni, da pravzaprav niso kršili zakonodaje. Eh, tudi ne vem, zakaj bi morala Evropa posredovati ZDA podatke o bančnih, o bančnih transakcijah. Ne vem, zakaj je to potrebno. Resnično bi morali najprej poskrbeti za zaščito temeljnih svoboščin posameznika. To je zakonodaja, ki je več ne moremo popraviti. Popolnoma novi pristop potrebujemo. vsi moramo razumeti, da moramo to zakonodajo popolnoma predelati. Nizozemski državni sekretar bi lahko to naredil v nekaj tednih, ampak tega ne bo želel narediti. Ampak jaz apeliram že sedaj na vse operaterje, naj nehajo zbirati podatke o naših telefonskih klicih, priklopih na internet, transakcijah in tako naprej naši državljani bodo sicer, če, če ne bomo ukrepali, bodo naši državljani začeli sprožati postopke na sodišču zaradi zakonodaje, ki veljajo. Hvala lepa. Sodba sodišča o hrambi podatkov je pomembna za krepitev temeljih svoboščin evropskih državljanov. Um, to dokazuje, da listina o državljanskih pravicah deluje in da ima smisel se zauzeti za pravice naših državljanov na evropski ravni. Jaz se zahvaljujem vsem aktivistom iz Avstrije, iz Irske in drugim podpornikom, ki so pravzaprav omogočili to sodbo. Sodba pravzaprav zasenči vsako prejšnjo um, sodbo na tem področju. Ta sodba je retroaktivna, zakonodaja več ne obstaja, je neveljavna in je več ne moremo izvajati. Sodišče jasno pove, da nobena da nobeno notranje zastavljanje ciljev ali utemelitev ne upravičuje takšne hrambe podatkov, kajti to posega v pravico evropskih državljanov. Ni nobene neposredne povezave med zbiranjem podatkov o posamezniku in ogrožanja javne varnosti. Podatki morajo biti omejeni samo na to, kar je nujno potrebno, tako lahko preberemo v sodbi. Torej, ta uh, eh, unema za zagotavljanje varnosti nima smisla. Mi želimo, da sedaj preverimo vse direktive, ki zbirajo takšne eh, določbe za zbiranje podatkov, to velja za Schengen 2, to velja za Eurodag, za Europol. Eh, torej vse organizacije, ki zbirajo takšne podatke, morajo nehati s tem narediti. To zadeva tudi sporozum SWIFT, PNR in tako naprej. Danes moramo izkoristiti priložnost za to, da jasno povemo, da ne bomo imeli evropskega sporazuma o zbiranju letalskih potnikov. Tudi v državah članicah moramo, tudi države članice morajo um, izničiti vsakršno zakonodajo o hrambi podatkov, ki ni v skladu z sedanjo sodbo en mesec potem, ko smo z našim poročilom obsodili prisluškovanje evropskim državljanom, smo sedaj dobili podkrepitev tega za to sodbo. Danes eh, se lahko z jasnim sporočilom zauzamemo za spoštovanje zasebnosti in svoboščin posameznika. Hvala lepa, gospod Fos. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Sodba Evropskega sodišča je dobra. To privede do razjasnitve po eni strani možnosti, torej kakšne so sploh možnosti hrambe podatkov in pojasni tudi, kakšne so tukaj meje. Ne morem pa sprejeti tega, da je edini sklep eh, na podlagi te sodbe to, da več ne bomo imeli zakonodaje o hrambi podatkov. Tega ne sprejemam, kaj ti grožnje so danes pravzaprav še večje kot prej. Ne morem sprejeti tega, kaj ti še vedno obstajajo velike vrzeli pri zagotavljanju varnosti. Eh, te smo omenili tudi v sporazumu SWIFT. Zakaj sedaj te določbe ne bi veljale v Evropski uniji? Tega pa ne morem eh, sprejeti tudi ne zato, ker je v šestem členu listine o temeljnih svoboščinah zapisana tudi pravica do varnosti. To je ugotovilo tudi samo sodišče. Boj proti hujšim zločinom služi zagotavljanju javne varnosti tega sklepa sodišče pa ne sprejemam tudi ne zato, ker je s tem kazenski ker s tem kazenski pregon v številnih tisočih primerjih spovoč ni možen. Torej, kaj naj sedaj naredimo? Naj uh, sami vzamemo v roke pravice, če država več ne more izvajati ustreznega kazenskega pregona, tudi Pravno gledano se mi zdi to zelo problematično, če država organom kazenskega pregona več ne daje možnosti izvajanja kazenskega pregona v skladu z uh, vso tehnologijo, ki nam je na razpolago. Kot zakonodajalci se moramo dogovoriti o visoki stopni zagotavljanja varnosti, o takšnem zagotavljanju, ki bo. Uh, kos eh, realnim pogojem. Gre za poseganje v državljane in državljanke tudi na ta način v organe kazenskega pregona in v pravno državo. Prav tako pa tega ne sprejemam zato, ker niso, ker niso upoštevani upravičeni interesi žrtvam. Prepuščeni so sami sebi. Mi bi morali zagotoviti ravnotežje med uh, zaščito uh, zasebnosti posameznikov in pa pravico uh, organov do preiskave zločinov in zagotavljanja varnosti. Ne vem, zakaj ne izkoristimo vseh možnosti, ki jih imamo na razpolago na področju kazanskega pregona. Uh, Gospod Fos, ali sprejmete vprašanje v okviru postopka modrega kartona? Eh, no, eh, ker smo nekoliko v časovni zamudi, pa vas prosim, da resnično postavljate samo vprašanja pri modrih kartonih. Eh, kolegica Intfeld. Spoštovani kolega Vos eh, in Evropska ljudska stranka, ali želite povedati, da sodba Evropskega sodišča ne upošteva uh, varnosti evropskih državljanov? Res bi želela dobiti odgovor na to vprašanje. Na to vprašanje. In uh, ali lahko tudi ponudite kakšne dokaze za korist tega masovnega zbiranja podatkov v zadnjih osmih letih. Nismo hranili samo telekomunikacijskih podatkov, eh, ampak smo zbirali še razno razne druge podatke, ki niso uspeli preprečiti terorističnih eh, napadov. Kolegica Ernst, moje vprašanje je podobno. Če si ogledate 59. točko sodbe sodišča, lahko tam jasno preberete, da z hrambo podatkov torej hrambo to vrstnih podatkov, eh, pravzaprav ne prispevamo k preprečitvi terorističnih dejanj. To ne trdim jaz, ampak je to zapisano v sodbi. Ali resnično želite trditi, da organi kazenskega pregona eh, nimajo drugih možnosti zbiranja podatkov? Ja, če teh podatkov ne bomo imeli, tudi ne bomo imeli podatkov o telekomunikacijah in drugih podatkov in potem na sodiščih ne bomo mogli ničesar dokazati v primeru kaznjivih dojanj. In ravno zato tukaj gre. Seveda lahko rečete, da, je to preven, da so to preventivni ukrepi. Ampak ne gre samo za to, gre tudi za to, da eh, z zbiranjem podatkov omogočamo preiskavo zločinov, ki so se že zgodili. Na ta način lahko sploh kaj dokažemo. In pa, kar se tiče Evropskega sodišča. Naloga sodišča je, da spoštuje ustavo, primarno zakonodajo, ne pa, da, kot politi, ne pa, da kot politiki razmišljajo o tem, kaj bi lahko, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli jaz v sodbi ne znam razbrati jasnih mej o tem, kje so potem meje zasebnosti posameznika. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar, za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Sodišče Evropske unije, sodišče v Luksemburgu je razglasilo, da direktiva o ohrambi podatkov iz 2016 skladna z evropsko zakonodajo. Takoj sem potem kot pravnik odločno zatrdil, na vse zadnje sem tudi predsednik odbora Libe v Evropskem parlamentu, da je to odlična novica za 500 milijonov evropskih državljanov. Iz pravnih razlogov pa tudi in predvsem zaradi političnih, socialnih in demokratičnih razlogov. Iz pravnih razlogov zato, ker je sodišče sprejelo res zgledno vzorčno sodbo, s katero zagotavlja Evropo, ki zagotavlja pravice. Pri hrambi podatkov je vedno treba upoštevati tudi pravico do zasebnosti, še posebej, ko gre za kopičenje in shranjevanje teh podatkov in če je to vrstno početje neskladno s temeljnimi načeli Evropske unije. Sodišče v Evropski uniji je tisto, ki potrjuje izvedbeno zakonodajo Evropske unije, Evropsko listino o človekovih pravicah tudi. Tako da je sodišče uveljavilo svojo ulogo, ulogo ustavnega sodišča v Evropski uniji, tudi na področju temeljnih človekovih pravic. Tako da je to res odlična novica, to z političnega, demokratičnega in socialnega vidika. Zelo jasno moram povedati, da se je Evropska unija spustila v to nikoli zaključeno razpravo o evro, o finančnem upravljanju, o krizi in tako naprej. Ali se res želimo izključno monetarno politiko, morda gospodarsko politiko? Zdi se mi, da bi ta unija morala biti povezana tudi z temeljnimi pravicami in svoboščinami. Evropska unija bi morala okrepiti vse te pravice in svoboščine, tudi socialne pravice. Pred volitvami 25. maja moramo priznati, da je naša naloga predvsem ta, da zagotovimo evropskim državljanom vse pravice, tudi ko gre za pravico do zasebnosti pri osebnih podatkih, pri zasebni komunikaciji. Evropski parlament bi kot so zakonodajalec moral stremeti k zaščiti temeljnih pravic. Thank you very much, Mr. Lopez Aguilar. Hvala, gospod Lopes Aguilar še enkrat vas prosim da se držite časa za govor naslednja govornica je gospa ludford hvala lepa gospod predsedujoči sodba sodišča je mejnik v zgodovini evropske unije in postavlja omejitve pri tem kaj je sprejemljivo pri omejevanju svobode v težnjah po zagotavljanju varnosti. Zato smo si prizadevali v zadnjih desetih letih, odkar sem jaz evropska poslanka. Vse skupaj je, prišlo, je, je postalo še bolj zapleteno v dobi spletnih podatkov. Jaz sem zelo močno nasprotovala tej direktivi leta 2005 v skladu z priporočili Aleksa Alvara, poročevalca skupine Alde šlo je za klasičen primer eh, političnega, mm, političnih pritiskov. Takrat je bil za to področje v Združenem kraljestvu pristojen Charles Clark oni niso uspeli uveljaviti scheme obveznega zbiranja podatkov v Westminstru, torej britanskega zakona nismo imeli. In kaj se je potem zgodilo? To so eh, nasilno uvedli v Bruslu z mm, zvitim eh, obnašanjem socialistov in ELS-a. ELS No in sedanja sodba sodišča eh, je povedala, da je takšno zbiranje podatkov nesorazmerno in je kršitev osnovnih človekovih pravic. In to je pravzaprav potrditev tega, za kar smo se borili mi že leta 2005. Države članice morajo sedaj poskrbeti, da se bodo nacionalne zakonodaje skladale s to sodbo. Če tega ne bodo naredile, potem bodo za to poskrbela nacionalna sodišča. Seveda morajo vlade biti sposobne zaščititi svoje državljane pred hudimi zločini in terorizmom, ampak takšno masovno zbiranje podatkov eh, brez kakršne koli utemelitve ali suma je popolnoma nesorazmerno. To je bistvo tega, kar je povedalo sodišče. Gre za grobo kršenje naših prav pravic, gre za vohunjenje, za državljani in vse skupaj je povezano z mm, neštevnim nadzorom, z prekomernim nadzorom. Tega ne moremo utemeljevati z besedami o boju proti hudim zločinom in terorizmu. Ne moremo se stalno sklicevati za to, da bi se zato da bi upravičevali takšne nesorazmerne ukrepe. Sodišče poudarja tudi uh, pomankanje sodnega naloga, preden eh, lahko ima nekdo dostop do teh podatkov. Se pravi, gre za eh, izgovarjanje na varnost, za brezobzirno zbiranje podatkov. Sodba sodišča upam, da sedaj eh, kon, bo končala to dekado in pol nenadzorovanega zbiranja podatkov. Prav gotovo bom sama pozorno spremljala to, kakšne bodo posledice za sporazume PNR in pa SWIFT. Mislim, da smo lahko ponosni na delo, ki ga je na tem področju opravil Evropski parlament. Na ta način smo postavili pod vprašaj te uh, prakse masovnega zbiranja podatkov. Ne na zadnje gre za to zahvala gospodom, gospodu. Moraesu, ki je obžaloval svoje, svoj način glasovanja leta 2005. Hvala lepa za vaš govor. Naslednja je gospa Lunaček. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Gospe in gospodje, sodba, ki je bila objavljena 8. aprila, eh, je dejansko osvoboditev državljanskih svoboščin naših 500 milijonov državljanov in državljank. Kot je že povedala kolegica Sargentini, eh, Sargentini eh, je ta sodba odločila za temele svoboščine in proti strahu in zastrahovanju. Eh, jaz se želim zazreti v zgodovino, kako je spoh ta zakonodaja prišla v veljavo. E, to se je zgodilo v začetku leta 2012, takrat je Albert Steinhauser, zeleni predsednik parlamenta, e, pri sprejemu e, nacionalne zakonodaje o zbiranju podatkov v Avstriji se odločil, da bo sprožil postopek pred ustavnim sodiščem v Avstriji. Potem je minilo nekaj mesecev, 11 tisoč 39 podpisov je bilo zbranih v podporo tej tožbi. Šlo je za največjo ustavno tožbo v Avstriji, v zgodovini Avstrije. Avstrijsko ustavno sodišče je dopustilo to tožbo. Tožba je temeljila na tem, o čem smo danes že govorili, namreč poseganje v temene svoboščine, ne da bi ob tem bilo upoštevano načelo sorazmernosti, da bi šlo torej za boj, eh, brez da bi pri tem dosegali cilj boja proti terorizmu in hudih eh, zločinih. No dobro, morda so uh, tukaj obstali posamezni primeri, ampak ti niso dovolj. Uh, nespremljivi pa so ti grobi posegi v zasebnost državljanov. Vesela sem, da se je Avstrijsko ustavno sodišče je obrnilo tudi na Evropsko sodišče in je eh, sedaj Evropsko sodišče podprlo eh, vse te avstrijske državljane, ki so zahtevali to tožbo. Rekli so nesrazmerno in neučinkovito. S to sodbo je postalo jasno, da moramo eh, to zakonodajo na evropski ravni in na nacionalni ravni sedaj odpraviti. Hvala lepa, gospa Vržija je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Direktiva, ki jo je sodišče razveljavilo aprila, je bila sprejeta po napadih v Londonu in Madridu leta 2004 in 2005. Mislim pa, da bi morali sprejeti dodatne ukrepe za zaščito prebivalstva, vendar ne za vsako ceno. Sodišče je še enkrat upravičeno podarilo potrebo v tem, da zakonodajalec poštuje tudi temeljne pravice in svoboščine, predvsem pa načela, ki veljajo na tem področju, predvsem načelo sorazmernosti. Ta direktiva je pravzaprav uvedla nesorazmerno zahtevo za vse operaterje na področju telekomunikacij in tistih, ki ponujajo dostop do interneta. Ti so morali zbirati podatke glede izvora, ure, vrste komunikacije, namennosti komunikacije, vrste tehnologije, ki je bila uporabljena, lokalizacijo. Tako da je šlo za splošno množično izvajanje nadzora, ki se je takrat vzpostavilo. Potem, ko je bila upravljena raziskava v okviru, oziroma preiskava v okviru prizem, vemo, da to ni prav in ni dobro. Samo ciljno usmerjeni ukrepi so učinkoviti, do tega smo se dokopali. Skušamo seveda najti slav, to slavno ravnotežje. Sicer je v času prenosa direktive v nacionalno zakonodajo bilo izraženih več kritičnih pripomp. Nekatere države so celo odlašale z prenosom te direktive iz preomenjenih razlogov. Nekatere države so menile, da je ta direktiva celo neskladna z njihovimi ustavami. Sodišče pa je menilo, da ta direktiva še posebej hudo krši pravico do zasebnosti, pravico do obveščenosti. Sodišče je tako samo povzelo vse pritožbe, ki smo jih stalno ponavljali tudi mi v tem parlamentu. Države članice, ki so prenesle to direktivo, morajo zato ne mudoma razveljaviti zakonodajo. Mislim, da bi morali sprejeti zakonodajo, ki bo skladna sodbo sodišča. Komisija ve, da zlasti na gospodarskem področju mora enako učinkovito izvajati sodbe sodišča kot na drugih področjih. In upam, da boste sedaj s to sodbo odpravili pomankljivosti, ki jih je uvedla ta direktiva, ki je privedla tudi do številnih izkrivljanj. Safe Harbor, PNR, SWIFT in ostali mednarodni sporazumi na tem področju bi morali biti ukinjeni. Enako velja za vsakršen zakonodajni akt Evropske unije, ki škodi in krši preomenjena načela. Evropski državljani so lahko zadovoljni s to sodbo. Evropski državljani potrebujejo predvsem spoštovanje evropskih načel. Mislim, da smo storili prvi korak v to smer. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Kelly. Uh, ne glede na to, ali smo podpirali to direktivo ali ne, moramo spoštovati to, da je sodišče delovalo neodvisno in je prišlo do sodbe, ki jo moramo seveda sedaj spoštovati. Podobno so odločila tudi ustavna sodišča na Irskem in pa v Avstriji. E, ni treba, da se kdo zaradi tega sedaj razburja, kajti najprej moramo pri vsem, kar počnemo, zagotoviti temeljne svoboščine in pravice. V Evropski uniji mora biti to nad vsem, kajti mi želimo zagotavljati spoštovanje teh pravic tudi drugot po svetu. In eh, sedaj ta sodba trdi, da boj proti hudim zločinom in zagotavljanje javne varnosti torej ob tem je sodišče mnenja, da je direktiva o hrambi podatkov presegla pristojnosti in ne spoštuje načelo sorazmernosti. Temeljne svoboščine, torej takšni ukrepi niso upravičeni in niso omejeni na to, kar je strogo potrebno. Zagotoviti moramo, da ne bomo presegali naše pristojnosti. Danes ima večina ljudi dostop do spleta. Na ta način se zbirajo podatke in ob tem bomo morali spoštovati sodbe sodišč gospa komisarka gospod predsedujoči v zadnjih letih je evropski parlament vedno zagovarjal človekove pravice in temeljne svoboščine. Ta sodba sodišča pa kaže na to, da nismo sami v tem boju. Vem, da tudi vi podpirate parlament. Sodišče je sicer potrdilo cilj, ki ga zasleduje ta direktiva, ki se nanaša na hrambo podatkov, je pa sodišče menilo, da je neomejena hramba podatkov za nedoločen čas nedopustna. Predvsem je težava glede varovanja podatkov, glede dostopnosti do teh podatkov, to hudo načenja tudi zasebnost posameznikov. Leta 2005 je bilo sprejeto besedilo te direktive v posebnem kontekstu, takrat je namreč prišlo do nekaj napadov. Vprašanje pa je, če nismo storili napake pri oceni. Priznati moramo, da je besedilo postalo precej zastarelo glede na tehnološki razvoj, glede na to, kaj vse se danes dogaja, kako lahko vsak pravzaprav zasebni organ že sledi komunikaciji državljanov. Kakšne zaključke lahko potegnemo na podlagi te sodbe? Sodba se mi zdi ponuja jasne smernice za nadaljne delovanje tudi svetu. Mislim, da podatkov ne bi smeli hraniti dlje, kot je to nujno potrebno, predvsem pa bi morali poskrbeti za to, da bodo državljani zaupali institucijam, ki skrbijo za njihovo varnost vsak dan. Škandal z NSA je jasno pokazal, da je hramba osebnih podatkov namenjena nedopustnim ciljem. Še vedno je sicer kriminaliteta resen problem, ampak ne smemo se boriti zopr ta problem na račun evropskih državljanov in njihove zasebnosti. Mislim, da bi morali sedaj vse lepe besede prevesti tudi v konkretna dejanja. Hvala herr talman! Ja, domstolens utlåtande. evropsko sodišče je sprejelo sodbo v zvezi z direktivo o hrambi podatkov in sedaj je postalo popolnoma jasno da moramo pregledati nacionalno zakonodajo v državah članicah hramba podatkov mora biti omogočena samo znotraj jasno določenih meja. Način, kako so trenutno shranjeni podatki, niso v skladu z našimi temeljnimi soboščinami in pravicami. Jaz pozdravljam jasnost te sodbe sodišča. V državah članicah smo visoko zastavili kriterije, ko govorimo o jamstvu pravic in svoboščin naših državljanov. In sodišče želi storiti enako. Sedaj moramo izboljšati določbe. Ko gre za zbiranje elektronskih podatkov, mora, to, uh, mora ta potekati samo pod pogojem, da obstaja sum na zločin. Prav tako moramo revidirati zakonodajo v državah članicah. Države članice morajo upoštevati sklepe sodišča in spremeniti nacionalno zakonodajo. Pa še eno vprašanje se tukaj poraja. Ali bomo zakonodajo sprejemali z direktivami ali z uredbami? Uredbe neposredno velja v državah članicah, direktive pa morajo biti prevzete v nacionalnih zakonodajah. Ta proces je zelo problematičen in preverjati moramo, ali so potem te direktive ustrezno izvajane. Mislim, da bi se morali bolj osredotočiti na uredbe. In eh, če smem, bi želela pozdraviti tudi to, da bo komisija sedaj plačala škodo oziroma ponovno vrnila škodo švedski, ki jo je morala plačati švedska, čež da ni pravilno izvala zakonodaje. Zato se zahvaljujem komisiji. Naslednji je gospod Šliter. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred osmimi leti sem izgubil pri glasovanju v parlamentu, ampak danes po osmih letih je sodišče sprejelo sodbo, ki pravi, da je to vrstno početje bedasto, da porabimo za to ogromno denarja in časa. Osem let smo vrgli stran, če bi le prisluhnili takrat mnenju poblaščenca za varstvo podatkov. Takrat smo bili preveč nevedni. Sodišča tokrat ne moremo kar tako ignorirati. Upam, da bo komisija poskrbela za to, da bodo vse države članice spoštovali listino o temeljnih pravicah, da bodo spoštovali zakonodajo in da bodo odpravile vso zakonodajo, ki na podlagi te sodbe ne bi smela več veljati. Učinkovitost te metode je res neumna. Poglejte si nemške študije. Nič celih nič nič šest odstotkov primerov je bilo rešenih s pomočjo hrambe tovrstnih podatkov, torej praktično nič, nobenega kriminala nismo uspeli preprečiti s tem okrepom, ki pa je močno posegel v zasebno življenje. Poglejte si sodbo sodišča. Sodišče kritizira tudi nekatera temeljna načela, naprimer, ko gre za shranjevanje tako imenovanih bulk data. Shranjevali smo tudi zelo občutljive podatke. Obstaja tudi vprašanje, kdo je nezakonito dostopa do tovrstnih podatkov. Vse to velja za SWIFT, za PNR, tudi za številno nacionalno zakonodajo, tudi za švedsko FRA. Zato komisijo pozivamo, da še enkrat preveri vso zakonodajo. Vsakršna zakonodaja, ki je namenjena hrambi podatkov, bi morala biti razglašena za neveljavno, kot to piše v sodbi. Zato komisijo prosim, da nam določi časovnico. Kakšen časovni okvir ste predvideli za odpravo nezakonite zakonodaje? Hvala lepa. Gospod Murphy je naslednji. Hvala predsedujoči. Ta sodba se je pojavila ob res primernem času. Namreč eh, vse bolj se posod po svetu zavedamo, da smo priča množičnemu nadzoru. Napad na zasebnost se je začel zaradi vojne proti terorizmu. Sedaj vemo, kolikšen je obseg tovrstnega početja, predvsem zaradi razkriti gospoda Snowdna. Moram pa reči, da je odziv nekaterih članov zelo ironičen. Njihove skupine so nam reč zapustile, da smo pred osmimi leti v zgolj treh mesecih sprejeli to zakonodajo. Sedaj pa isti kolegi trdijo, da je ta sodba dobra in tako naprej, da se moramo boriti proti terorizmu. Kar pomeni pravzaprav, da niti ne pozdravljajo te sodbe. Spomnimo se na to, kaj je bilo v preteklosti. Privatizirali smo velikega brata. Telefonska podjetja so vohunila za posamezniki, vedeli so, kje se nahajajo zaradi sledenja lokacij, kjer se nahajajo, spremljali so vsebino njihovih SMS sporočil posod po Evropi, tudi na Irskem, smo se uprli temu, na Irskem smo celo sprožili sodni postopek zaradi sodbe o hrambi podatkov, ki se nam ni zela primerna. Zavedajte pa se, da zadevo še nismo zaključili. Tiste države, ki so direktivo prenesle v nacionalno zakonodajo, bi morale biti soočene strani komisije, od spodaj na vzgor, če to ne bo zaleglo potem pred sodišči. Namreč to vrstne zakonodaje niso razmerna. Prepričati se moramo tudi v to, da ta zmaga ne bo pirova zmaga. Nekateri komentarji skupine LS in predstavnikov komisije so zaskrbljujoče. Predstavnik komisije je o tej sodbi rekel, da ostajamo še vedno odločno predani boju proti kriminalu in terorizmu. Ne vem, kako je to sicer povezano s to sodbo, čisto iskreno, ali to pomeni, da bomo imeli na voljo še več nedemokratičnih direktiv o velikem bratu. Ali boste, prosim, že enkrat nehali izkoriščati terorizem kot izgovor za poseganje v zasebnost posameznikov? Hvala lepa, gospod Weidenholzer. Hvala lepa. Sodba Evropskega sodišča o hrambi podatkov je pomembna sodba. Nemški pravnik Herbert Brandl meni celo, da smo s tem zastavili osnove za Evropsko ustavo. Dejansko gre tukaj za zgodovinski trenutek, gre za udarec vsem tistim, ki so menili, da z prekomernim masovnim zbiranjem podatkov v Evropi lahko poskrbimo za več varnosti. Evropsko sodišče je odločilo, da ni spremljiv ta nenehni nadzor nad evropskimi državljani. Zame predstavlja ta direktiva o hrambi podatkov kršenje uh, ustavnega prava in zato ni združljiva z nacionalnimi pravnimi sistemi. Je nesorazmerna in uh, uvaja pretirane ukrepe. Torej, gre za neko budnico, ki jo moramo vzeti resno. Ne smemo sedaj pa postopati tako kot do sedaj. To sodbo moramo začeti izvajati in v bodoče poskrbeti za to, da bo okvir sorazmeren in utemeljen. Če ima hramba podatkov spoh še smisel, je tudi tukaj upravičeno vprašanje. Spoštovati moramo pravice in temelje svoboščine naših državljanov. Evropski zakonodajalec mora spoštovati mora spoštovati sodbo sodišča in preveriti tudi uh, sedaj uh, veljavne sporazume SWIFT in PNR. Države članice bodo tudi morale prilagoditi svoje zakonodaje ali jih razveljaviti. Eh, vsekakor pa je sedaj to nesorazmerno in pavšalno zbiranje podatkov eh, končano. Hvala lepa, gospa Hirše, naslednja. Gospe in gospodje, na takšnem ključku bi lahko zbirali na milijone podatkov o državljanih, kdaj je kdo koga poklical, kdaj je poslal eh, sporočilo in tako naprej. Gre za nesorazmerno zbiranje državljanov, ki se bo s to sodbo, hvala Bogu, končalo. Eh, takšna direktiva vsakega izmed nas postavlja pod neki splošni sum in to ni sprejemljivo. Komisijo pozivam naj se evropejcem in evropejkam opraviči za to, ker je leta in leta uh, vohljala za državljani, kar prav gotovo ni sprejemljivo. In še bolj šokantno je to, da se črnilo na sodbi sodišča, sploh še ni posušilo, pa je že kolega iz konzervativca, gospod Weber, danes eh, zahteval nov eh, predlog komisije o hrambi podatkov. Nespremljivo je, gospod Weber, kako teptate svobošči na naših državljanov. Ne morete nastrašiti z kriminaliteto in terorizmom. Nemčija je tukaj dober eh, primer nekdanja mm, ministrica Neusvarger je sedaj preprečila um, to zakonodajo o zbiranju podatkov, pa vseeno je policija opravljala odlično delo v Nemčiji. Pravzaprav želitev za policijo, če rečemo, da potrebujemo takšno direktivo o hrambi podatkov, zato da lahko sploh odpravlja svoje delo. Ne, takšne direktive sploh ne potrebujemo. Hvala lepa, gospod Sipel. Hvala lepa. Evropsko sodišče je sprejelo sodbo o direktivi o hrambi podatkov. Državljane naj zaščitijo svoje državljane, ampak ob tem mora spoštovati temeljne svoboščine in krivice. Evropsko sodišče ne uh, kritizira samo nekatere vidike zakonodaje, kot so roki za hrambo, uh, ampak jasno pove, da navedeni cilj ni dovoljšna umelitev, zato da bi vse poprej hranili podatke naših državljanov. S tem pravzaprav eh, spregledamo splošno veljavna pravna sredstva kot domneva nedolžnosti. Sedaj se je postavilo vprašanje, ali bo komisija podala nov predlog oziroma ali je lahko to direktivo popolnoma umaknemo z mize. Ampak še prej pa se zastavlja neko drugo vprašanje. Če evropska direktiva ni združljiva z določbami iz listine za, državljan, eh, iz eh, listine za državljanske svoboščine, ali potem to ne velja tudi za nacionalne zakonodaje? Sedaj bi torej morali pregledati vse nacionalne zakonodaje, jih razveljaviti ali pa ne dovoliti, da začne uveljati. Enako velja za SWIFT, PNR in pa druge. V luči trenutne razprave o zbiranju podatkov v obveščevalnih službah pri čemer spočno nimamo nadzora nad uporabo teh podatkov, se moramo na novo vprašati, kako bomo zaščitili temeljne svobočine in pravice v, v digitalni dobi. Torej, spomniti se moramo na naše skupne vrednote, na načela demokracije in pravne države. Evropa tukaj potrebuje nov začetek. Hvala lepa. That's not we were right. Hvala lepa. Čakali smo na gospod Gomeš. <clears throat> Jo ne bomo več čakali. Dobro. Potem pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Najprej gospod Tarabela za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Sodišče v svoji sodbi jasno razglasilo, da Evropska direktiva krši temeljne pravice državljanov, zlasti, ko gre za zaščito zasebnega življenja in hrambo podatkov. Hramba podatkov bi morala biti omejena na res tisto nujno hrambo. Očitno je, da bo treba spremeniti zakonodajo. Leta 2006 smo spisali to direktivo, prenešena je bila tudi v nekatere nacionalne zakonodaje, to bo sedaj treba spremeniti. Bili smo priča tudi SWIFT-u, PNR-ju in tako naprej. Kar nekaj to vrstnih sporazumov bomo morali postaviti pod vprašanje. Trenutno se pogajamo o prostotrgovinskem sporazumu ZDA. ZDA menijo, da bi lahko shranjevale in manipulirale s podatki, kakor jih je volja. Varstvo podatkov je osrednja vrednota naše družbe. To je treba sogovornikom povedati. Predvsem je treba zaščititi zasebno življenje 500 milijonov državljanov. Hvala lepa. Gospod Engström za minuto. Tak, Herr Talman. Ja. Hvala predsedujoči. Sodišče Evropske unije je reklo, da je ta direktiva nezakonita, da krši človekove pravice, zato jo je tudi razglasilo za neveljavno in jo omaknilo. Obstaja pa tudi kar nekaj nacionalne zakonodaje, s katero se je ta direktiva prenesla. Žal, ta zakonodaja še vedno ostaja v veljavi. Komisarka Malmström, vi ste odgovorni do držav članic. Države članice morajo spoštovati človekove pravice. Zato, komisarka Malmström, me zanima, kaj boste storili zato da bodo te države članice preklicalno razveljavile svojo zakonodajo čim hitreje. Tudi Švedska je dober primer. Mi smo uvedli zakonodajo, kar nekaj druge države je storilo enako. Kaj bo torej storila komisija za to, da se zakonodaja, ki je prenesla to direktivo, prekliče čim hitreje. Sporazum SWIFT. Sporazum SWIFT krši ista načela, kot so bila izpostavljena v sodbi sodišča. Množično shranjevanje balk podatkov pri osebah, ki niso storile nič narobe. Ali bo komisija končno prisluhnila parlamentu? Sam sem komisarko Malmstrom večkrat prosil, da prekine sporozum SWIFT z ZDA. Hvala lepa. Gospa Gomez, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prej nisem bila pripravljena, da se oglasim. Sedaj pa bi rada povedala, da je ta sodba izjemno pomembna. Sodba je pomembna ne samo za to direktivo, temveč tudi za nacionalno zakonodajo. Upam, da bo komisija posegla. Namreč nacionalna zakonodaja bi morala biti preklicana. Države članice bi morale spoštovati načelo varstva podatkov. To velja tako v okviru SWIFT-a, kot tudi v okviru pogajanj z ZDA za varstvo podatkov. Poskrbeti je treba za to, da bodo ZDA zagotovile pravico do priziva oziroma pritožbe, da bodo možne tudi upravne pritožbe, da bodo evropski državljani imeli enake možnosti kot ameriški državljani. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa komisarka Malmström. Sklepne besede. Hvala, gospod predsedujoči, članice in člani parlamenta, hvala za to razpravo. Kot sem povedala že na začetku, komisija nedvomno pozdravlja to sodbo sodišča, kaj ti sodba v veliki meri odraža tudi kritične pripombe, ki smo jih podali v svoji oceni pred nekaj leti. Mi še ocenjujemo, kakšen bo vpliv te sodbe, kakšne bodo posledice, skrbno moramo stvari preveriti in pretehtati skupaj s pravnimi strokovnjaki. Nekaj stvari pa je že sedaj jasnih. Kot prvo, to ste omenili že sami. Izjava o neveljavnosti začne veljati takoj se pravi, da smo spet v obdobju pred sprejetjem direktive v letu 2006. Zato je komisija že sprejela ustrezne korake, da se omakne tožba proti Nemčiji. Tudi kazen, ki jo je plačala Švedska, bo švedski vrnjena. Iz sodbe jasno izhaja tudi to, da nacionalne zakonodaje niso neposredno uh, predmet te sodbe. Vsaka država članica mora sama preveriti, ali je treba spremeniti nacionalno zakonodajo ali ne. Nacionalna sodišča so tista, ki bodo odločala o tem, ali zadevna zakonodaja spoštuje temeljne pravice v celoti. Nekaj vprašanj je bilo glede TFTP sporazuma, glede PNR-ja. Že prej sem povedala, da skrbno preučujemo in na novo tehtamo vse Sporazumi zagotavljajo dovolj konkretnih varovalk, redno jih preverja tudi skupina, v kateri sodijo nacionalni poblaščenci za varstvo podatkov. Ti menijo, da ni nobene povezave med sodbo sodišča in temi sporazumi. K temu se bom še vrnila. Kar zadeva Evropsko direktivo PNR, ki jo je predlagala komisija o tem smo se večkrat pogovarjali v parlamentu. Ti dve zadevi nista primerljivi. Predlagana evropska direktiva o PNR naslavlja vsa vprašanja in pomisleke, ki jih je spostavilo sodišče v svoji sodbi o hrambi podatkov. Namreč strogo bi urajali dostop do podatkov in tudi posledično porabo podatkov. Samo usposobljeni strokovnjaki bi imeli dostop do teh podatkov, poraba podatkov pa bi bila namenjena zgolj boju proti kriminalnemu terorizmu. Vsako obdelavo občutljivih podatkov smo prepovedali. Naš predlog vsebuje tudi dovolj varovalk za zagotavljanje varstva osebnih podatkov. Kot rečeno, z vami bomo še sodelovali, tudi naslednji parlament bo obravnaval predlog direktive o PNR. Preverili bomo, ali se lahko te omejitve in varovalke še okrepijo. Nedavno je tudi Agencija za temeljne pravice v Evropski uniji pripravila dobro študijo, ki nam služi za navdih. Kaj se bo zgodilo sedaj? Zaenkrat, gospod Weber, je še preuranjeno o tem govoriti. Sodbe je bila sprejeta pred nekaj dnevi. Treba bo pripraviti temeljito oceno. Če bo pripravljen nov predlog, pravim če, bo upošteval tudi rezultat sodbe, pa tudi reformo varstva podatkov, o, katera, o kateri ste se večkrat pogovarjali v parlamentu. Nekaj napredka bo treba še doseči na tem področju. Pred nekaj tedni smo se pogovarjali o programu, ki bo veljal po iztegu štokolamskega programa. Komisija je rekla v svojem sporočilu, da bo še enkrat obravnavala direktivo o hrambi podatkov. To smo najavili še preden je bila sprejeta ta sodba. Če bo podan nov predlog o direktivi o hrambi podatkov bo upošteval tudi to, kar pravi sodišče. Vendar bomo pri tem uporabili običajni zakonodajni postopek, se pravi polna vključenost tudi Evropskega parlamenta. S tem bomo zagotovili tudi kakovost dela. Zaenkrat je še prezgodaj govoriti o tem, prepričana sem, da se bomo o tem še pogovarjali, ko bomo skrbno predehtali in preverili vse pravne vidike. Hvala lepa za razpravo, gospod predsedujoči. Hvala lepa, komisarka. Razprava je s tem zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Govorili pa bomo o verski svobodi in kulturni raznolikosti. Prvi govornik je gospod Kurkulas v imenu.